predsednik Republike Tunizije Kajit Esepsi, visoka pod, eh, predstavnica, podpredsednica gospa Mogherini, dobrodošli. Spoštovani gospod minister, predstavnik predsedstva sveta, dobrodošli. V veliko čast nam je, da v Evropskem parlamentu danes gostimo predsednika Republike Tunizije. Dovolite mi, da izrazim svoja čustva, gospod predsednik, veseli me, da se lahko danes ponovno srečamo eno leto po srečanju v Tunisu. Rad bi se vam zahvalil za topel sprejem, ki ste mi ga pripravili v vaši lepi državi. Gospod predsednik, na začetku te slavnostne seje bi vam rad sicer dva dneva z, eh, prepozno za vaš eh, rojstni dan. Čestitke za 90. rojstni dan. Predsednik je dejal, ne rečite 90, rečite 9 nič. Prav, potem pa 9 nič. Tukaj najdete vaše partnerje, obkroženi ste s tistimi, ki podpirajo demokratično prihodnost Tunizije. V petih letih je vaša država še vedno usmerjena v demokracijo in to je izjemno. Vaša država je danes dober primer pluralizma in strpnosti. V ostavi zagotavljate vladavino prava, temele svoboščine in. Eh, enakost za vse. Populisti sprožajo strah drugot, Tunizija pa nam pošilja to eh, močno sporočilo. Gospod predsednik, kolegi in kolegice, ko sem eh, obiskal Tunizijo, sem eh, bil priča izzivom, s katerimi se sooča Tunizija, ekonomskimi in varnostnimi izzivi, s katerimi se soočate iz dneva v dan. Prepričan pa sem, da bo vaša država navkljub tem izzivom, navkljub težavam, eh, premagala težave. Ustvarjalni ste, mladi ste, pripravljeni ste delati za blaginjo, za svetlo prihodnost države. In eh, zato lahko eh, računate na pomembne reforme. Te reforme bodo zagotovile zaupanje državljanov, zaupanje vlagateljev, tako doma, kot tudi v tujini. Na tej poti Tunizija ni sama. Mednarodna konferenca o naložbah, ki se je odvila na začetku tedna v Tunisu, je eh, dober znak za to. Evropski parlament natančno spremlja zaveze, ki jih je Evropska unija in uh, države članice sprejela oziroma sprejeli. Letos obeležujemo 40. obletnico sporazuma med eh, Unijo in eh, Tunizijo. Ponosni smo na te odnose. Želimo iti še dlje. Sprejeli smo politično zavezo, da eh, sklenemo prednostno partnerstvo z vami. Po našem mnenju je napočil skrajni čas za to, da razvijemo strateški odnos eh, med obema skupnostima. Ne gre zgolj za vprašanje solidarnosti, gre za potrditev skupne vizije naše prihodnosti. Gospod predsednik, mladi na obeh straneh sredozemlja so bolj izobraženi kot kadarkoli prej, imajo isto upanje, eh, želijo sodelovati, želijo se izobraževati in potovati. Na nas je zgodovinska odgovornost, da odgovorimo na njihova legitimna pričakovanja. Ravno zato me, me veseli nova pobuda Evropske unije za skupno uh, območje za mlade, ki temeli na mobilnosti, na skupni rabi sredstev, uh, na izkoriščanju novih priložnosti za tunizijske mlade. prizadevati si moramo za kohezijo in blaginjo celotne družbe. Ne smemo se več predajati mračnjaški ideologiji, ki nima prihodnosti. Skupaj moramo premostiti te črne scenarije ekstremistov na vseh straneh. Pokazati moramo, da se univerzalne vrednote na enak način prevajajo v družbo v Tuniziji in v Evropski uniji. Zato bi pozdravil pobudo, ki ste jo eh, sprejeli v eh, muzeju v eh, Bardu. Sprejeli ste novo deklaracijo za strpnost, za sodelovanje med ljudmi in ljudstvi rad bi se poklonil Tuniziji, mladim v Tuniziji, eh, ljudstvu v Tuniziji. Še enkrat najlepša hvala, gospod predsednik, da ste nas počastili z vašo prisotnostjo. Beseda je sedaj vaša.